parlament in da bo nadomestil gospoda Pabla Iglesiasa. Gospa Marija Teresa Jimenez Barbati je bila tudi izvoljena v Evropski parlament eh, in nadomestila bo gospoda eh, Fernanda Maura Barandjarana eh, s učinkom 25. novembra 2015. Parlament jemlje na znanje izvolitev gospoda Benita Siluage in gospe Jimenez Barbati. Pozdravljam eh, nova poslanca v parlamentu in sedaj bi vas rad eh, spomnim, da um, boste sodelovali uh, v, na sestankih uh, parlamenta in uživali boste